prejšnjega dne, da na to mnenje komisije poda svoje stališče oziroma mnenje. Gospe in gospodje, pred seboj imate končni osnutek dnevnega reda, kakor ga je odobrila konferenca predsednikov na srečanju 19. novembra v skladu z 137. členom poslovnika. Ker ni bil bilo podanih nobenih zahtev za spremembe končnega osnutka dnevnega reda, je dnevni red sprejet, kakor, je, kakor jo je sprejela eh, tudi konferenca predsednikov. Naslednja točka na dnevnem redu.